posredujem eh, odboru za pravne zadeve. Gospa eh, Cimer, predsednica eh, odbore GUE NGL, je predlagala zahtevo mm, za zagotovitev imunitete gospe Eleonore Forence v zvezi z protestom, ki je potekal v okviru G20 v Hamburgu.